Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie zur. Nadaljujemo z našo sejo. Pozdravljam vas pri seji odbora za proračunski nadzor. Predvsem pozdravljam najpogumnejše, ki ste se udeležili eh, današnje seje. Danes popovdne eh, smo imeli eh, sicer tudi predvideno sejo, ampak ni nam uspelo pripraviti dnevnega reda, kajti nihče ni bil na voljo, da bi predstavil svojo točko. Tako dnevni red imate pred seboj, eh, nihče ni podal nobenih predlogov za sprememb in s tem smo pri drugi točki sporočila predsednice. Eh, v eh, novicah našega odbora lahko preberete, katere, kateri jeziki so na voljo, potem pa bomo imeli še predstavitev člana računskega sodišča. Naj vas na to upozorim že sedaj. To bo trajalo približno eno uro, potem pa imamo še sporoč, posebno poročilo računskega sodišča in razpravljali bomo tudi o obeh eh, obiskih v Jordaniji, Libanonu in eh, Turčiji in ukvarjali se bomo tudi z eh, Svetovno banko oziroma z novimi sporazumi med Evropsko unijo in Svetovno banko In s tem prehajam k tretji točki dnevnega reda. Gre za izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe. Gre za mnenje. Pripravljalec mnenja je kolega Takola. Ali želi besedo? Izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da je najbolje, če sem kratek. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci in tudi vsem drugim, ki so aktivno sodelovali pri pripravi tega mnenja. Najboljše je, da kar takoj začnemo z glasovanjem. Najlepša hvala. Dobro, potem pa kar začenjamo. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 3, da vidimo. Ma, kako vse skupaj izgleda, je v redu. Zavrnjeno. Eh, predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 13. Elektronsko glasovanje glasujemo. En član Evropske ljudske stranke preveč glasuje. Ja, dobro. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 je brezpredmeten, 17 tudi, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto. Ne je brezpredmeten 21 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za, 23 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 24 za, proti vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 31 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti, zdržani. 32 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. sprejeto. 33 je brezpredmeten kompromisni predlog, ena za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani bomo preverili. 36 se upravičuje, mislim, da je zavrnjen, ampak nisem prepričana. Za ELS glasuje en član preveč. konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 je brezpredmeten, 38 za, proti, zdržani sprejeto, 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za. 41 želite preveriti elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 za, proti je zdržani sprejeto. 43 je brezpredmeten, 44 za, proti je zdržani zavrnjeno. 45 za, proti je zdržani Proti. Kdo je proti? Zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto proti zdržani sprejeto 52 za, proti zdržani sprejeto 53 za, proti vzdržani sprejeto 54 za, proti vzdržani zavrnjeno 55 za, proti vzdržani sprejeto 56 za, proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 56. konec glasovanja. Sprejeto. 57 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto, zavrnjeno. 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani preverimo. Mislim, da je bil sprejet, ampak vseeno elektronsko preverjanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani sprejeto, 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani sprejeto, 65 za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani. Bomo preverili 66. Mislim, da je bil zavrnen, ampak nisem pripričana. Konec glasovanja. Zavrnjena. Se upravičujem. 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti vzdržani mislim. Da je zavrnjen, ampak bomo preverili. 69, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnja. za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju, elektronsko glasovanje. The vote is closed. Konec glasovanja. 19 za, 2 proti in čestitke gospodu Takoli. Sedaj pa bomo glasovali o podaljšanju Evropske sklada strateške naložbe ter uvedbi tehničnih izboljšav za ta sklad in o Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe. Želi eh, poročevalec besede? Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci in vsem drugim kolegom, ki so sodelovali v tem postopku. Hvala lepa za plodne eh, razprave in mislim, da je sedaj eh, čas za glasovanje. Najlepša hvala. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani zavrnjeno. 13 za proti vzdržani zavrnjeno. 14 za proti vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, identičen z 16 in 17, se upravičujem, sprejeto, sprejeto, se upravičujem, ja, sprejet je in predlogi sprejem 15 do 17 so identični, 18 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani bomo preverili, 20. Preverjamo predlog spremembe 20. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, proti vzdržani zavrnjeno. 22 in 23 za, proti vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sicer jasno. Jasen je bil ta rezultat. 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Zavrnjeno. Lahko preverimo. Konc glasovanja. Zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 33 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 34 je identičen, 36 za, proti vzdržani, lahko preverimo tudi 36, 36 in 35 skupaj. Ne, sta neskladna, torej 36. 36, konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa 35 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo še 35. Mislim, da je zavrnjen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 38 za, vzdržani proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 je brezpredmeten, 41 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani zavrnjeno, 43 za, proti vzdržani bomo preverili, 43 za, 43. Konec glasovanja zavrnjena. 44 za, proti vzdržanje zavrnjena. 46 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržanje. Mislim, da je bil prvi del zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje v prvem delu predloga spremembe 46. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In še drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 in 55 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 in 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 in 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti bomo preverili. 60 bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 in 62 za, proti vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani, zavrnjeno 64 za, proti vzdržani, sprejeta 65, ne, 66 za, proti vzdržani, sprejeto, 4 za, proti vzdržani, sprejeto, 67 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 69 za, proti vzdržani. Zavrnjena. Lahko preverimo 69. Ja, elektronsko glasovanje glasujemo. En član Evropske ljudske stranke preveč glasuje. Ne je že v redu. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Predlog spremembe 5 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 70 za proti vzdržanje zavrnjeno. 71 za proti vzdržanje zavrnjeno. 72 za proti vzdržanje zavrnjeno. 73 za proti vzdržanje zavrnjeno. 74 za proti vzdržanje zavrnjeno. 6 za proti vzdržanje sprejeto. 75 za proti vzdržanje sprejeto. 7 za proti vzdržanje sprejeto proti zdržanje sprejeta, 76 za, proti zdržanje sprejeta, 77 za, proti zdržanje zavrnjena. Kompromisni predlog 2 za, proti zdržanje sprejeta, 79 za, proti vzdržanje zavrnjena. 80 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 81 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 82 za, proti vzdržanje sprejeto, 83 za, proti vzdržanje sprejeto, 84 za, proti vzdržanje sprejeto, 85 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 86 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 87 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 88 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržanje sprejeto, 90 za, proti vzdržanje sprejeto, 10 za, proti vzdržanje sprejeto, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 91 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani sprejeto, 92 za, proti vzdržani sprejeto, 93 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Preverimo predlog spremembe 93. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 za, proti vzdržani. Sprejeto 95 za je brezpredmeten, 96 za proti vzdržani. Sprejeto 97 za proti vzdržani. Sprejeto 98 za proti vzdržani. Sprejeto 99 za proti vzdržani. Sprejeto 100 za proti vzdržani. Zavrnjeno 101 za proti vzdržani. Zavrnjeno 102 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti vzdržani. Ali lahko preverimo 104, mislim, da je bil sprejet, pa nisem prepričana. Konec glasovanja, zavrnjeno, 105 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 18 za 4 je proti, torej sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa Evropski sklad za uh, trajnostni razvoj. Uh, poročal se gospod Taran, ali želi eh, besedo? Ne, eh, lahko kar glasujemo. Najlepša hvala. 29 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno preverimo 32. Konec glasovanja. And it is adopted. Sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 je brezpredmeten. 2. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za proti vzdržani sprejeto. 41 je brezpredmeten, 42 za proti vzdržani sprejeto. 43 za proti vzdržani. Lahko preverimo. 43. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Lahko preverimo predlog spremembe 5. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani sprejeto, 47 je brezpredmeten, 48 tudi, 49 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani zavrnjeno, 52 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, ne je brezpredmeten, se upravičujem. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani. Kdo je za? Sprejeto. 59 za, je brezpredmeten, 60 za proti vzdržani sprejeto, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto, 64 za, proti vzdržani moral bi biti zavrnjen, ampak bomo preverili 64 elektronsko glasovanje,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 No, the system, no, it's clear the system signals at once when it's too many. That's why, you know, that's why, no, no. Ne, sistem nas takoj upozori, če glasuje kak član skupine preveč. Ne, tukaj je več članov ELS, ampak ne glasuje, ne glasujejo. Glasuje iz dvorane, pa tolmači že ne slišimo. Novakov is not voting. Huh? Gospod Novakov ne glasuje gospa Eldiko Pelc tudi ne eh, glasuje. Gospod Celer, 8. Vse je v redu. Gospod Pitera, gospa Pitera, gospod Celer, gospod Dojč, gospa Holmajer in tako naprej. 8 nas je. Mi glasujemo. No, no, he's a, he, he's, he was not. No no, don't, don't worry. Don't, no, no, don't. Please. 65 in favor. 65 za, proti, zdržani, sprejeta. 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno, mislim, da, ampak bomo preverili. 66 elektronsko glasovanje konec glasovanja sprejeta. 67 je brezpredmeten, 68 za, proti vzdržani sprejeto. 69 za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 7 za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 77 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani sprejeto, 80 za, proti vzdržani. Ali lahko preverimo predlog spremembe 80 za ne, zavrnjen je. Konec glasovanja. Ja. 21 za, proti zdržani sprejeto, 22 za, proti zdržani sprejeto, 81 je predprezmeten, 23 za, proti zdržani sprejeto, 82 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani sprejeto, 83 za proti vzdržani zavrnjeno, 27 za proti vzdržani sprejeto, 84 za proti vzdržani sprejeto, 85 za proti vzdržani sprejeto, 86 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. In, eh, mnenje je sprejeto z 18 glasovi za in dvema proti. Čestitke pripravljalcu mnenja. Vsi, ki želite zapustiti dvorano, to prosim storite hitro in tiho, če je to le mogoče kaj ti radi bi nadaljevali. In sicer z mm, nominacijo uh, Ildiko Galpelc, eh, podpredsednica eh, tega parlamenta je in naša kolegica. Gospa Galpelc, sledi vaša predstavitev. Zelo veseli smo, da je mađarska vlada končno uh, imenovala kandidata oziroma kandidatko, kaj ti že nekaj časa je to mesto prasto. Dobro jutro, prisrčno pozdravljamo kolegico. Poznate postopek? Kot vedno bo dobila eh, kandidatka možnost, da se predstavi, potem bo dobil besedo naš poročevalec, kolega Tarant in drugi kolegi bodo tudi dobili besedo. Gospa Galpič, beseda je vaša. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Zelo sem počaščena, da sem lahko tukaj pred eh, vami in to zaradi moje kandidature. Uh, In tukaj je treba predstaviti svoje znanja, veščine in sposobnosti ter ustrezno zahtevam razpisa in tudi eh, dokazati, da ne gre za nekakršne navskrižne interese. Imam torej določene izkušnje, načrte za prihodnost, ki jih nameravam tukaj predstaviti. V svojem poklicnem življenju sem si stalno prizadevala izboljšati in poglobiti svoje znanje, pridobiti dodatne kvalifikacije tudi kot akreditirana revizorka in strokovnjakinja za davke. Potem sem svoje dejavnosti na tem poklicnem področju odložila za nekaj časa, ko sem postala poslanka tega parlamenta, vendar še vedno delujem v eh, odborih imko in imam dostop do vseh pomembnih dokumentov na tem področju, tudi kot podpredsednica. Lani sem dosegla tudi habilitacijo za delo na področju celovitega izkoriščanja skupnega enotnega trga. Toliko o moji preteklosti sedaj pa bi povedali nekaj o svojem strokovnem pristopu, ki ga nameravam uveljaviti, če postanem članica računskega sodišča. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da morajo biti revizije strokovno opravljene v interesu Evropske unije in vseh njenih državljanov. Računsko sodišče Eh, se mora potruditi, da vedno pokaže pomankljivosti in poskrbi za to, da se zakonodaja na tem področju ustrezno izvaja in mm, strokovna mnenja računskega sodišča služijo tudi kot smernice, med drugim tudi vladam držav članic. Pomembno je vedeti, da se vse te študije in analize lahko najdejo na spletni strani računskega sodišča. Če bi dovolite, bi rada z vami ob tej priložnosti delila tudi nekaj misli eh, na podlagi svojih revizorskih izkušenj in eh, Kot veste, sem kot poročevalka izdelala nekaj strokovnih eh, poročil, še zlasti na temo izkoriščanja celovitih zmogljivosti enotnega trga. In eh, zato sem se tudi trudila, da bi bila struktura proračuna jasnejša in razločnejša. In od tega je seveda odvisno tudi, kako je možno potem ocenjevati porabo proračuna in države članice morajo biti pripravljene na to in tudi pripravljene na stalno izboljševanje podatkov, ki jih posredujejo. Pomembno je tudi zaradi tega, da upoštevajo priporočila računskega sodišča in druga priporočila v zvezi s tem. Sama sem si prizadevala, da bi bila tudi poročila na tem področju oblikovana, tako da bi jih lahko parlament bolje uporabljal pri svojem delu. Po mojem mnenju so strokovna mnenja, ki lahko služijo kot osnova za pobude, zelo koristna tudi za uveljavljanje celovite odgovornosti in za lažje upoštevanje vseh pravil ki veljajo v Evropski uniji v smislu večje učinkovitosti. Prepričana sem, da je strokovna ocena namenske porabe sredstev pomembno orodje, ki vodi k večji učinkovitosti. In zaradi tega je tudi upravljanje sredstvi področje, ki terja posebno pozornost. Zelo težko je včasih oceniti dodano vrednost različnih skladov Evropske unije, saj je pri tem treba upoštevati tudi razne faze predhodnega načrtovanja. In v tej luči je tudi pomembno vedeti, katera merila se uporabljajo, kar je pomembno tudi za nacionalne nadzorne organe še zlasti v smislu izogibanja podvajanju dela in prizadevanj. Zato je tudi pomemben format posedovanja podatkov in sicer na način, ki se ga lahko večkrat uporabi v razne namene. Lahko ugotovimo, da je doslej bilo storjeno že veliko na področju standardizacije. Še več uspelo nam je tudi že vključiti rezultate nacionalnih revizij, v rezultate in poročila računskega sodišča, kar še nadalje izboljšuje pogoje nadzora. Poleg tega se je treba osredotočiti tudi na ozaveščanje nacionalnih revizijskih služb, ki bi se morale pogosteje in v večjem obsegu osredotočati tudi na porabo in črpanje sredstev iz proračuna Evropske unije. Z vsemi temi prizadevanji upam, da bomo v prihodnje dosegli smotrnejšo in boljšo ter preglednejšo uporabo evropskih sredstev. Pri tem lahko odigrajo nacionalni organi zelo pomembno ključno vlogo. Mislim, da je poslanstvo tako računskega sodišča kot Evropskega parlamenta zelo sorodno, praktično enako in vsi se zavedamo, da moramo delovati v interesu naših sodržavljanov in sama bom temu posvetila vso svojo energijo in energijo profesionalno prizadevnost v primeru, da bom izbrana na mesto članice računskega sodišča z namenom pospeševanja učinkovitega delovanja in promocije evropskih institucij. Najlepša hvala, ker ste mi dali besedo in veselim se že vaših vprašanj. Najlepša hvala za uvod pripravljalec eh, mnenja eh, pa je kolega Taran, ki sedaj dobi besedo. Eh, sorry, madam president, I... Se upravičujem, gospa predsednica. Nekoliko sem bil izključen iz tolmačenja. Hvala lepa, gospa kandidatka za sod, računsko sodišče moram vam povedati, da je življenje v Luksemburgu ponavadi dokaj umirjeno in dolgočasno. Sem prepričan, da bi vi z vašimi dejavnostmi lahko stanje bistveno poživili. Seveda imam vedno nekaj vprašanj za kandidate, za računsko sodišče in pri vas bi zadev začel s posebnim vprašanjem, ker ste bili tudi poslanka Evropskega parlamenta. In zato me zanima, kako ostri in strogi boste do dejavnosti tega Evropskega parlamenta in kako bo z možnostmi za porabo sredstev proračuna na čim učinkovitejši način. Drugo vprašanje pa je nekoliko bolj filozofske narave in uh, lahko tudi nekoliko povem, kakšen odgovor pričakujem. Po mojem mnenju namreč ni prepovedano ukvarjati se s kakšnim drugim poklicem, potem ko si enkrat že bil politik. In uh, potem me tudi zanima, ko boste nadzorovali, revidirali naše dejavnosti. Me zanima, kako se boste znotraj sebe razdelili na ti dve vlogi. In tretje vprašanje. Morda najpomembnejše od vseh. Eh, ne vem, kaj bi rekli na to, kam bi predstavili osrednjo Evropsko univerzo iz Budibešte. Gospa Galpelč. Najlepša hvala. Prisrčno se zahvaljujem eh, pripravljalcu mnenja za osnutek in zahvaljujem se tudi za pogovore, ki smo jih že imeli. Prvo vprašanje je bilo, kako ocenjujem uh, svojo uh, življenjsko pot izven Evropskega parlamenta. Kot sem že povedala, sem bila podpredsednica uh, revizorskega panela in ukvarjala sem eh, se tudi z notranjo revizijo v parlamentu. Pokazati sem morala objektivnost in neodvisnost in mislim, da sem to razmeroma dobro počela. Nobenih sumov ni bilo, da bi bila pristranska ali pa da bi sprejemala pristranske odločitve. Eno točko pa moram uh, izpostaviti in sicer gre za proračun za leto 2017. Kajti vsi smo v uh, parlamentu skupaj odločali o proračunu za leto 2017, eh, tudi v predsedstvu parlamenta, torej pri tej odločitvi sem sodelovala tudi sama. Mislim, da ne bi bilo prav, če ne bi eh, preverila izvajanja proračuna za leto 2017, ampak to tudi ne bo problem, kajti eh, ne bom eh, del te zbornice, ki se bo ukvarjala s tem, vendar pa sem se vedno zauzemala za to, da bi bila neodvisna in pa objektivna. Tudi kar zadeva dostop do dokumentov vedno sem pazila na to, da eh, kadar so mađarski državljani eh, zastavili vprašanja, odločitve nisem sprejela sama. Vedno sem pazila na to, da ostanem neodvisna in zato sem to nalogo dala eh, na komu drugemu kar pa uh, zadeva uh, Evropsko univerzo. Upam, da bo ta še zelo dolgo v Budimpešti in da bo uh, tam uh, izvajala svoje dejavnosti. To pravim kot akademik in tudi kot uh, nekdanja profesorica na univerzi. Ali ima poročevalec še kakšno dodatno vprašanje? Uh, not, no, thank you, madam yeah. president. Yeah. Ne, potem sedaj drugi člani. Kolegica Ajala Sender. Najlepša hvala, predsednica. Povabili smo gospod Galpelc v ta odbor. Vi ste bili tudi poklicna revizorka, ste strokovnjakinja za davčna vprašanja. Zato me zanima, zakaj niste bili nikoli članica našega odbora. Kolega Dojč je sicer zelo aktiven, ampak z veseljem bi tudi vas sprejeli v naš odbor. Kot verjetno veste, je ena od najbolj pomembnih tematik, s katerimi se ukvarja ne samo računsko sodišče, temveč tudi Evropska unija, je, kako oblikovati proračun, ki bo temeljil na rezultatih. To pomeni, da mora biti računsko sodišče ne zgolj strogo, ko gre za revizije, ko gre za zakonitost uporabe proračunskih sredstev, temveč mora biti računsko sodišče strogo tudi pri analizi doseganja rezultatov. Moram reči, da me kar nekoliko skrbi stranka oziroma vaša vlada, ki je ne zgolj protievropska, temveč deluje kot jasen nasprotnik pomembnih evropskih politik, kot je naprimer politika priseljevanja in politika vključevanja migrantov in prosilcev za azil. Zanima me, kako vi gledate na te politike. Namreč prepričani moramo biti v to, da boste delovali neodvisno, tudi ko boste analizirali in nadzorovali ne zgolj izvajanje proračuna, temveč ko boste ocenjevali potrebe v okviru proračuna. Prvo računsko sodišče nam večkrat pove, ali smo denar porabili prav ali ne. Pomembno pa je tudi, da zagotovimo dovolj sredstev za posamezne politike. Zato me res zanima, ali boste lahko delovali povsem neodvisno od vaše politične angažiranosti. No, vse zadnje ste zauzemali številne funkcije, ki jih boste, upam, zdaj opustili. Zanima me tudi, kakšno je vaše mnenje v zvezi z enim od vidikom, ki ga trenutno obravnavamo. Gre za tako imenovan blending, torej mešanje strukturnih skladov s skladom FC z Junkerjevim načrtom. Tudi o tem se trenutno pogovarjamo. Zanima me, če imate morda izdelano mnenje glede tega vprašanja. Kot je rekla že naša predsednica, že eno leto čakamo na to, da se bo na računskem sodišču končno pojavil tudi nov mačarski kandidat. Veseli smo, da ste ženska in da ste tudi naša kolegica, vendar pa me zanima tudi, kdaj se bo zapolnilo to mesto za mačarskega kandidata na računskem sodišču 1. maja ali 1. junija. Hvala. Ko sem vam sepan, Sander, eh, ki je prišel v osnovno enako. Najlepša hvala, gospa poslanka Ajala Sender, za ta vprašanje. Če sem posem odkrita, moje ime eh, ni bilo na vrhu seznama kandidatov za eh, člane računskega sodišča. Ampak eh, na zadnje sem bila izbrana in danes sem tukaj in tega sem zelo vesela zelo me veseli, da smo eh, skupaj sodelovali pri tem, da bi eh, zagotovili čim večjo zastopanost žensk na vodilnih mestih. In eh, po uspešni predstavitvi obstaja možnost, da bo tudi računsko sodišče imelo članico in eh, novo članico in mi smo seveda za enakost spolov v eh, računskem eh, sodišču. S čim se bom ukvarjala, to bo odvisno od sveta in seveda bom sprejela odločitev sveta in jo tudi spoštovala z veseljem sem bila eh, članica, eh, bi bila članica odbora za proračunski nadzor eh, kot računovodkinja in preprosto je bilo tako, da je Tomaž bil tukaj že prej in je imel tudi svoje interese in zato sem se sama izbrala druge odbore, kot recimo Ekon, kjer takrat še nismo imeli nobenega mačarskega eh, člana. Tudi to je eh, bil del moje poklicne eh, karijere. Potem pa, tudi, potem pa sem tudi članica IMKA, tudi ta se ukvarja z temami, ki so mi zelo blizu. In uh, mislim, da bi lahko uh, še bolje izkoristili potencial, ki se eh, ponuje na tem področju. K drugemu delu vašega vprašanja. Eh, to je bilo, kako eh, doseči boljše rezultate. Revizija zahteva ugotavljanje eh, spoštovanja pravnih predpisov, ampak to eh, je zgolj minimalna zahteva revizije. Hkrati je potrebno ugotoviti, ali gre tudi za zagotavljanje dodane vrednosti za države članice in pa Evropsko unijo. Ampak eh, rezultati pogosto ne ustrezajo te zahtevi. EU 2020, to so dobri cilji, ki pa ne bodo povsem uresničeni. In na vsak način sem za to, da eh, bi eh, imeli vedno več revizij. To eh, seveda ne more nadomestiti preverjanja spoštovanja temeljnih pravil, ampak potrebujemo ugotavljanje uspešnosti, zato pa potrebujemo dobre kazalnike. Lahko se še spomnite primerov, kjer so bila sprejeta poročila Eh, kjer so države članice uporabile preveč eh, kvantitativnih in pa kvalitativnih kazalnikov. Seveda lahko rezultate ocenjujemo tudi na ta način, ampak če nimamo dobrih kazalnikov, potem težko izvedemo dobre primerjave časovne ali pa geografske. In zaradi tega je izjemno pomembno, da eh, nadalje razvijamo nadzor, ki bo temeljil na doseganju rezultatov, kaj te. Najpomembnejše za nas eh, je, eh, kako visok bo doprinos, eh, če vlagamo v evro. Zato pa potrebujemo dobre informacije in zelo me veseli, da je zadnje poročilo Evropskega računskega sodišča, ki ste ga tudi navedli v zvezi z partnerskimi sporozumi vsebovalo tudi zahtevo, da je potrebno izboljšati te kazalnike, da jih je potrebno poenotiti, tudi terminologija mora biti eh, bolje usklajena. Gre za to, kako države članice uporabljajo določene izraze, kako jih tolmačijo. Sedaj pa k vprašanju neodvisnosti. Ali bi lahko uh, postala pristranska? Eh, to vprašanje eh, se meni sploh ne zastavlja, kajti bila sem docentka na eh, univerzi in seveda sem imela svoje osebno mnenje, ampak to ni bilo pomembno. Nisem usiljevala svojim študentom svojih političnih pogledov, kajti tukaj gre za opravljanje poklica in tudi. Eh, na računskem sodišču eh, gre za upravljanje poklica in potrebno je zagotoviti neodvisnost eh, računskega sodišča. Kot podpredsednica Evropskega parlamenta nikoli nisem šla predaleč in nikoli nisem igrala političnih igric. Torej, zagotovo bom zagotovila nepristranskost, ne želim nobenega na vzkrižje interesov če bo eh, ta eh, odbor eh, seveda sprejel pozitivno mnenje, kajti v nasprotnem primeru te funkcije ne morem prevzeti, bom storila vse, kar je v moji mači, da čim bolje opravljam svojo funkcijo. Ne vem, kako dobro ste si ogledali mojo življenjsko pot, ampak od tega uradnega imenovanja sem še bolj pazila na to, da da ne podajam nobenih izjav, ki bi lahko grozile mojo poklicno neodvisnost. Noch... Najlepša hvala. Še osem kolegov se je javilo k besedi. In prosila bi vse, da ste kratki. Kolega Novakov. Thank you, Chair. I'll be brief. Uh, Hvala, čisto kratek bom. Eh, sam sem vedno vesel, kadar slišim, da je kakšen od naših kolegov ali katera od kolegic imenovan v računsko sodišče, ker po mojem mnenju je to zelo varen način, da se izboljšajo odnosi med sodiščem in parlamentom in mislim, da bo tako tudi v vašem primeru. Potem pa še nekaj komentarjev, ki bom povedal v lastnem imenu in tudi v imenu koordinatorja LS, ki se ni mogel udeležiti te debate. Torej, gospa Gal Pelč, eh, vaša življenjska in poklicna pot. Eh, sta zelo pestri in videti je, da ste s tem dokazali tudi svoje poglobljeno poznavanje finančnih postopkov in mehanizmov Evropske unije, prav tako pa ste izostrili svoj občutek za izboljšanje sistema v skladu z dobrimi praksami in vendarle bi v tej luči rad zastavil vprašanje, kako boste konkretno izboljšali postopke, eh, na podlagi katerih računsko sodišče izvaja svoje naloge, če boste izbrani na to mesto. Eh, menim namreč, da je zelo pomembno, da se pri tem izvajanju postopkov na sodišču prejmejo ustrezne merodajne in zanesljive informacije, na podlagi katerih lahko sodišče izvaja svojo funkcijo, in kako nameravate vi to konkretno izboljšati. Potem me zanima, eh, kaj menite o tem, da se je pomen eh, sodišča v zadnjih letih izboljšal in kot vidimo, se je tudi število sodnikov povečevalo v skladu s tem kaj vi menite o tem, glede na to, da se število poročil stalno veča z 9 na 36 in da je to po mnenju nekaterih tudi v tem parlamentu odločilo preveliko število poročil. In eh, zadnje vprašanje. Eh, nadzor proračuna v Evropskem parlamentu je tesno povezan eh, Eh, s sodelovanjem s člani sod, računskega sodišča in kaj vi menite potem, ko imate že pestre izkušnje v Evropskem parlamentu, kako nameravate izboljšati eh, odnose med eh, računskim sodiščem in parlamentom. Eh, Najlepša hvala, gospod Novakov, za vsa ta vprašanja. Zahvaljujem se tudi gospodu Sarvami eh, za to, eh, da je pripravil ta vprašanja. Rada bi začela z prvim vprašanjem in to je vprašanje eh, revizije uspešnosti. Prepričana sem, da je Evropsko računsko sodišče sprejelo zelo dobro odločitev, ko je Eh, ugotovilo, da je potrebno eh, dati prednost revizijam, eh, ki temelijo na uspešnosti. Zato pa potrebujemo zares kakovostne informacije. Države članice morajo zagotoviti te informacije in to je zelo pomemben vidik. Države članice morajo zagotoviti relevantne informacije in pa tudi posodobljene informacije. Te informacije pa moramo prijeti čim prej, tako da Eh, bodo revizori lahko opravili svoje delo. Sicer pa revizori svojega dela ne bodo mogli ustrezno opraviti in tudi ne bodo mogli pripraviti ustreznih poročil. V tem pogledu je Evropska komisija naredila eh, korak v pravi smeri. in sicer z svežnjem eh, za eh, revizorske preglede. In eh, upam, da se bo kakovost nadzora izboljšala. Povsem jasno pa želim povedati, da revizije, ki temelijo na uspešnosti, ne smejo biti pripravljene na račun revizij o skladnosti. Eh, stopne napak, o tem se veliko govori, stopne napak eh, seveda potrebujemo, vendar pa mislim, da ne zadostuje, če eh, revizije izvajamo zgolj na tej osnovi. Poleg tega pa mislim, da tudi ni dobro, če vedno znova, če si vedno znova izmišljamo nove metode, nove metode izvajanja revizije, kajti nimamo dovolj časa, da Eh, bi revizije potem tudi ustrezno izvedli. Poleg tega pa sem prepričana tudi o tem, da ne smemo eh, da se ne smemo preveč poglabljati v podrobnosti. Potrebujemo kazalnike, eh, kjer bomo lahko enostavno zbrali informacije. In sicer informacije, ki že obstajajo v sistemu. To je seveda zelo pomembno, tako pri eh, strateškem pregledu, pri strateškem načrtovanju, kako tudi pri reviziji. In mislim, da eh, tukaj še manjka en element in sicer, ko gre za povratne informacije eh, računskega sodišča parlamentu in pa parlamenta računskemu sodišču, to pomeni, da da je eh, zelo pomemben odnos med eh, parlamentom in računskim sodiščem. Poslanci Evropskega parlamenta zelo dobro vedo, kako zelo pomembno je delo računskega sodišča. In za eh, računsko sodišče je ključnega pomena delo parlamenta in zaradi tega potrebujemo uh, dobro medsebojno komunikacijo. In to uh, morda uh, pomeni celo, da bi morali biti vsakodnevno v stiku, kaj pa zadeva posebna poročila, sem si ogledala, kako se je spremenila časovnica oziroma kako se je spremenilo število uh, posebnih uh, poročil. Mm, namreč število posebnih poročil se je uh, izjemno povečalo, ampak to je mogoče pozitiven razvoj. Ne želim kritizirati svojega nekega morebitnega prihodnega delovnega mesta. Ampak vseeno mislim, da je mogoče teh posebnih poročil eh, preveč. Mogoče bi bilo bolje, če bi jih eh, združili v eh, tematske sklope. Od 36 posebnih poročil se jih je 34 ukvarjalo z brezposelnostjo. Seveda je to pomembna tema še prav posebej, ko gre za brezposelnost eh, mladih. Imamo uh, jamstvo za mlade in uh, eh, 6,4 milijarde evrov namenjamo za to. Gre za zelo, zelo pomembno področje. 4,5 milijarde mladih v Evropi je, ki nimajo delovnega mesta, ki so brezposelni. Vendar pa mislim, da ne bo nič prispevalo k rešitvi tega problema, eh, če, bi, eh, če na to temo pripravljamo številna eh, poročila. Potem pa časovnica teh posebnih poročil. Evropski parlament lahko uporabi ta poročila, če so aktualna, eh, če so pripravljena v pravem trenutku. In to je seveda povezano tudi s tem, kako dolgo pravzaprav traja, da je pripravljeno določeno posebno poročilo, kakšna metoda se uporablja. Ampak recimo, če pomislimo na posebno poročilo na temo migracij, to poročilo ni bilo več uh, aktualno, ko smo v eh, parlamentu prejeli ta posebna poročila. Številke niso bila posodobljene in tako naprej. To pomeni, da potrebujemo aktualne posodobljene eh, informacije. In to je po mojem mnenju zelo pomembno. Če sodelovanje med parlamentom in računskim sodiščem dobro eh, deluje, potem je to dobro za parlament, za računsko sodišče, lahko dosežemo boljše rezultate in boljše eh, lahko eh, opravimo tudi svojo nalogo, namreč zagotovimo lahko uspešnost. Eh, v imenu skupine Guje, kolega Fleninga. Eh, Najlepša hvala. Najprej povem, da je kot prvo pozitivno, da imamo žensko kandidatko. In eh, če že se zavedamo, da je 50 odstotkov prebivalstva uh, žensk, Eh, vendar, če pogledamo po raznih institucijah, tudi tukaj ugotavljam, da niste dovolj dobro zastopane. In eh, ne vem, ali znam vse pravilno izgovoriti in pojasniti, ampak eh, ugotavljam, da ste bili tudi vodja te ustanove štiri leta in mislim, da je to zelo dobra podlaga za eh, vajo iz voditeljskih zmogljivosti, ne glede na to, kateri stranki eh, pripadate. In, eh, ne vem, kaj menite vi o vprašanjih, kot so priseljenci in kaj bi moralo biti zdravilo za to, ne bi pa rad v celoti citiral besed vašega vodja, eh, vodje, državnega vodje namreč. In moja družina namreč eh, je zelo uh, pestro sestavljena. In po moje bi lahko kar vsi 19 od 20, kar nas je, namreč potujejo vsak dan v službo. In ne vem, ali bi štev eh, v vašem primeru za migranta in eh, nekateri med nami so celo migranti v Združenih državah Amerike ali drugod. In vendar vaš državni vodja govori o migrantih kot o potencijalnih teroristih, kot strupu, ki eh, zastruplja tkivo eh, Evrope. In če vi pripadate isti stranki, potem ne vem, zakaj bi volil ravno vas, ker je vaš eh, vodja zelo uh, pristranski in zlaka iz žene uh, tudi otroke iz svoje države, tudi če trpijo za lakoto. Natürlich hier. Ja. Rad bi vas, rad bi vas spomnila na to, da se tukaj seveda ukvarjamo z gospo Gal Pelc, ne pa z eh, predsednikom vlade in pomembno se mi zdi, da ostanemo pri vsebini. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. In zahvaljujem se tudi vam, gospod Flanagan, eh, za vaš komentar. Povsem razumem to, kar ste povedali. Seveda Eh, me veseli, da lahko kot ženska odgovorim na ta vprašanja. Če želimo zagotoviti enakopravnost, eh, potem je to še toliko bolj pomembno. Že leta sem podpredsednica stranke Fides in sicer od leta 2005 in sem tudi predsednica uh, skupine žensk znotraj uh, politične stranke. In v mojem pisnem dokumentu ste lahko prebrali politična stališča, ki sem jih zastopala in to, kar sem dosegla znotraj stranke. Seveda pa se ne strinjamo glede vsega. Kar se mi zdi zelo pomembno uh, danes tukaj je, da se strinjamo glede vsebinskih vprašanj, da v političnem pogledu zastopamo različna uh, stališča. To je normalno, ampak na računskem sodišču to ne bi bilo dobro. Kaj ti je potrebno zagotoviti strokovnost? Mislim, da uh, je moje dosedanje delo zagotovilo za to, da bom tudi v prihodnosti svoje delo opravljala strokovno in neodvisno ter profesionalno. In da pri tem ne bom dovolila nobenih zunanjih vplivov. In seveda bi eh, razumela, če ne boste mogli glasovati za me. Ampak eh, prosim, da razmislite o tem, zakaj pravzaprav gre. Gre za eh, strokovno predstavitev. In mislim, da lahko, eh, da bi bilo težko v moji poklicni karieri najti kakršnekoli probleme. To, kar sem počela v preteklosti, bom počela tudi v prihodnosti. Gre za strokovno funkcijo. Sedaj pa k vprašanju prostega pretoka znotraj Evropske unije. Prosti pretok je ena izmed temeljnih svoboščin. Kdo Eh, kdor se iz neke države članice napoti v drugo državo članico eh, in si tam poišče eh, delo, zatem seveda ne povzroči nobenih težav. Mladi se pogosto odločajo za to in delajo tudi v tujini. In to koristi številnim državam članicam. Če si ogledamo eh, številke, ki se nanašajo na eh, prosti pretok eh, znotraj Evropske unije in jih primerjamo z številkami v ZDA, potem lahko ugotovimo, da te številke sploh niso visoke. Brezposelni mladi si iščejo delo v tujini in to je zelo dobro. 47 milijonov eh, ali koliko pač že namenjamo za podporo mladim, to je zelo eh, koristno eh, za to, da se mladi absolventi ne znajdejo na trgu delovne sile in so nemudoma brezposelni. In prepričana sem tudi v to, da je strokovna neodvisnost eh, na vsak način izjemno pomembna. V imenu skupine zelenih, kolega Štas. Dank u, dank u voorzitter. Uh, ik wens de, de kandidaat uiteraard ook uh, welkom te heten. En, en uh, net zoals meneer Fleininger ben ik heel blij. Uh, hvala lepa. Želim pozdraviti kandidatko in podobno kot gospod Fleininger. Sem tudi sam zelo vesel, da je predlagana ženska. Uh, zelo pomembno je, da imamo pravo razmerje tudi v računskem sodišču. Eh, ste pa članica stranke Fides, ki je trenutno v večinskem položaju na mačarskem in ta večina je znana potem, da ne podpira ravno delovanja nevladnih organizacij in vidim, da da tudi vaša vlada pravi, da je podpora nevladnim organizacijam lahko eh, varnostno tveganje za Mačarsko. In eh, vendarle Evropska unija še vedno podpira nevladne organizacije, celo nekaj sredstev je namenjenega konkretno za njihovo financiranje. In eh, zato me zanima, Eh, kakšno je vaše stališče do tega mnenja večinske vlade pri vas, da je financiranje oziroma pomoč nevladnim organizacijam varnostno tveganje, kaj bo potem nastalo iz tega, glede na to, da Evropska unija podpira tudi mađarske nevladne organizacije, ki podpirajo človekove Eh, pravice, zagovarjajo demokratične vrednote, ali je to res lahko grožnja za notranjo varnost mačarske države? Eh, rad bi slišal od vas odgovor na to vprašanje. Najlepša hvala, gospod Stas, za vaše vprašanje. Sedaj pa gre eh, res za temeljno vprašanje. da bi eh, zagotovili preglednost in pa profesionalnost. Eh, to eh, je eh, ena izmed najpomembnejših nalog. In moja poklicna pot me je vodila tudi v nevladno eh, organizacijo. Bila sem predsednica nevladne organizacije, ki, katere cilj je bil eh, da podpre razvoj eh, mesta, iz katerega prihajam. Menila sem, da bi lahko storila več, kot pa da zgolj delam na univerzi in zaradi tega sem tudi eh, sprejela to funkcijo. In tudi kasneje sem temu sledila, eh, vodim namreč tudi organizacijo, ki se bori za pravice žensk. Tudi na mačarskem je veliko zapostavljenih žensk, otrok, družin in moj cilj je, da uporabim svoje stike eh, in da poskrbim eh, za eh, izboljšanje te situacije. Dejali ste, da sem članica Fidesa, ja, ampak sem tudi članica nevladne organizacije, kot lahko vidite. In mislim, da nevladne organizacije zares upravljajo zelo pomembno delo in če bo le mogoče, bom s tem delom nadaljevala. Če pa bo to predstavljeno v skrižje interesov, potem bom eh, seveda izstopila iz eh, teh organizacij, pa tudi iz Fidesa, če bo to potrebno. Nevladne organizacije so zelo pomembne, upravljajo zelo veliko pomembnih funkcij. Ne gre eh, za pomembnih funkcij problem pri upravljanju dejavnosti, ampak gre za problem, kadar eh, te dejavnosti niso koristne oziroma gredo v napačno smer. Recimo, če bi jaz izkoristila svojo uh, eh, ulogo v tej nevladni organizaciji zato, da bi eh, škodila svojemu uh, mestu, mestu, z katerega prihajam, to je mesto Miškov. Eh, prepričana sem, da skoraj eh, da 100 odstotkov nevladnih organizacij upravlja svoje delo za to, da eh, bi storilo kaj pozitivnega. Kar pa zadeva finančna sredstva, pa seveda ni noben problem, da te nevladne organizacije prejemajo finančno pomoč od zunaj, sicer svojih nalog ne bi mogle upravljati. Seveda je potrebna finančna pomoč tudi iz uh, proračuna Evropske unije, ampak uh, s tem ni nič narobe, če to financiranje poteka na pregleden način. v nevladne organizacije, bi bili, v kateri delam, bi bili zelo zadovoljni, če bi dobili podporo eh, za doseganje ciljev, za katere si prizadevamo. Seveda pa bi bila pripravljena podati tudi natančne podatke o tem, kako so bila sredstva uporabljena, kajti prizadevam si za preglednost in pa uh, za uh, zagotavljanje odprtosti to zagotavlja tudi, da nevladne organizacije ustrezno upravljajo svoje delo. V imenu EFDD, kolega Arnold. Um, uh, uh, Hvala lepa. Najprej bi se navezal na vprašanje kolegic in kolegov z danes do povdne. Občutek imam, da se boste sedaj predstavili z te visoke politične vloge na vlogo, ki je povsem apolitična. Poleg tega boste v položaju, ko boste opravljali tudi funkcije, ki bi lahko bile v nasprotju s svetom, komisijo in tudi parlamentom. Zato bi rad vprašal nekoliko širše od tega, kar sta spraševala kolega Tarant in Flanagan. Vi boste pravzaprav opravljali to preverjanje in nadzor. Opravljali boste povsem drugačno vlogo. Odbor morate seveda prepričati v to, da boste lahko delovali nepristransko in neodvisno, ampak pomembno je tudi, da nam zagotovite, da se boste znali zoprstaviti nečemu, če boste mislili, da je to napačno. Vi ste veliko časa porabili tudi v funkciji poslanke, zato me zanima, če lahko navedete kakšen konkreten primer, kjer ste v okviru svoje politične stranke opazili nekaj, kar se vam je zdelo napačno in ste se osebno zauzeli potem zoper to zadevo. Ali pa, ko ste v okviru svoje politične skupine menili, da je nekaj narobe in ste potem delovali v nasprotju s strankarsko usmeritvijo. Kdaj ste pokazali to zmožnost, da se javno zoprstavite nečemu, kar ste mislili, da ni pravilno? Če se še navežem na to izjavo. Kot rečeno, prehajate iz politike na funkcijo, kjer boste opravljali nadzor. Kako bo to dojela javnost? Ali boste vi oseba, ki jo bo splošna javnost prepoznala kot osebo, ki zna sprejeti težke odločitve, ki zna zastaviti težko vprašanja in ki zna opravljati strok nadzor? Dragi kolegi, mislim, eh, da eh, nekoliko preveč zahtevamo od eh, kandidatke, da od nje zahtevamo preveč znanja. Ne vem, če bo lahko šla v te podrobnosti. Izvolite. Najlepša hvala, dragi kolega, za ta vprašanje. Že Eh, dolgo se poznava, eh, predvsem iz plenarnih zasedanj in eh, ta moja odločitev ni bila lahka odločitev. Odločila sem se za pravzem apolitične vloge, ampak to mi ni nekaj tujega. Večkrat sem že ponovila, da da sem že pripravljala eh, članke tudi v eh, univerzitetnem eh, svetu in kot docentka sem si vedno prizadevala za strokovnost in neodvisnost in vedno znava je prihajalo do navskrižja interesov. Ne gre za to, da bi se izogibali na vzkrižjem interesov, ampak gre za to, da če pride do interesa, do navskrižja interesov, da lahko zagotavljaš eh, oziroma zagovarjaš svoje stališče. Eh, seveda se bom obnašala tako, kot je zapisano v eh, poslovniku Evropskega računskega sodišča. Spoštovala bom odnos med Olafom in pa Evropskim računskim sodiščem. To bo moja naloga in seveda bom svojo nalogo ustrezno opravljala. Seveda pa imamo vsak svoje mnenje, tako pač je, tako je tudi znotraj stranke, znotraj skupine. E, ljudje imamo pač različna mnenja in sedaj ne bom naštevala vseh primerov, e, ko sem e, bila drugačnega mnenja kot večina moje skupine. ampak eh, če je skupina z večino sprejela mnenje, potem se morala to mnenje tudi podpreti in ga ne postavljati pod vprašaj. Eh, če tudi sem bila mnenje, da to stališče skupine ni povsem v skladu z mojimi osebnimi stališči. ni vas treba, uh, ni vam treba skrbeti, da bi na uh, eh, mačarskem imeli kakšno posebno mnenje o meni, kajti uh, bom uh, brez uh, posebnega, ne bom zagovarjala nobenega posebnega političnega stališča, bom torej A, uh, politična članica Evropskega računskega sodišča. Uh, sem eh, pa političarka, ki rada govori o temah, eh, na katere se spozna. Če se ne spoznam, potem pa, se ne spoznam, potem pa spoštujem na svete kolegov. Še nekaj eh, kolegov se je javilo v besedi, prosim, da se omejite na eno minuto. Naslednji je kolega Selefrank. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Moram povedati, da sem pred nekaj leti sodeloval v politični skupini s kolegico Galpelce, nikoli nismo imeli nobenih težav. Vedno sem se lahko z njo srečal in z veseljem ugotavljam, da je tudi njen življenje pis zelo dober in je tudi skladen z zahtevami, ki jih postavlja funkcija, ki jo bo zauzemala. Vi ste bili predsednica odbora za nadzor proračuna v vaši državi. Poleg tega ste tudi v našem parlamentu sodelovali pri nadzoru proračuna. Verjetno ste seznanjeni tudi z delom Evropskega bančnega organa, ukvarjali ste se tudi z zavarovanji in z pokojninami, kolikor vem. Mislim, da ste vi primerni za upravljanje funkcije, za katero so vas imenovali, da ste tehnično podkovani, da je tudi vaša osebna zgodba uh, jasna, v parlamentu ste dolgo časa delovali in vsi spoštujemo delo, ki ste ga tu opravljali. Gospa predsednica, mislim, da je dejstvo, da je bila gospa članica parlamenta zgolj nekaj pozitivnega. Ni ne prva, ne zadnja članica parlamenta parlamenta, ki bo imenovana naprimer v računsko sodišče. Tudi gospod Favra Vajes, moj sodržavljan, ki je žal že umrl, je bil član našega odbora, pa je bil potem tudi predsednik računskega sodišča. Poleg tega, gospod predsednica, naša gost je odgovorila tudi na vsa vprašanja iz vprašalnika, ki smo ga pripravili. Kar pa zadeva delo računskega sodišča, zanima me, kako bi lahko računsko sodišče delovalo nekoliko hitreje, kako bi lahko hitreje pripravljalo svoje poročila. Zanima me tudi, kako boste sodelovali z nacionalnimi nadzornimi organi. Komisija velik del podatkov pridobi strani nacionalnih nadzornih organov. Zanima me, kako vi gledate na to vprašanje, kako bi lahko to vrstno sodelovanje izboljšali. Hvala lepa še enkrat, da ste z nami. Kollege Deutsch, bitte. Kollege Deutsch. Eh, Spoštovana predsedojoča, rad bi nadaljeval eh, tam, eh, kjer je zaključil gospod Salafranka. zelo uh, pomembno je, da člani računskega sodišča uh, profesionalno in neodvisno upravljajo svojo funkcijo. In seveda je to tudi zahteva za tiste revizorje, ki so bili prej eh, člani Evropskega parlamenta. Zelo dobre rezultate smo videli v primeru finskega in pa bolgarskega revizorja, pa tudi v primeru nemškega kolega. Vsi eh, ti trije kolegi so bili prej člani Evropskega parlamenta. In mislim, da tudi v tem primeru ne bo nobenih težav. Tudi vi eh, ste zelo uh, dobro uh, usposobljeni, to zagotavlja vaša uh, poklicna pot. kolegica Karpelc je pogosto pokazala, da eh, deluje neodvisno, da spoštuje pravila. Eh, pri eh, glasovanjih je to večkrat dokazala in več skupin jo je podprla pri glasovanju nominaciji za podpredsednico Evropskega parlamenta. Torej, takrat ni bilo nobenih dvomov. Sedaj pa si zastavlja vprašanje, če lahko kandidatka pripomore k temu, da eh, bosta Evropski parlament in pa Evropsko računsko sodišče v boljših odnosih, da bosta skupaj poskrbela za to, da svet preneha, končno preneha za temi igricami. in da uh, se končno začne obnašati drugače, ko gre za razrešnico. Svet vedno spodkopava mnenje Evropskega parlamenta in zato je zelo pomembno, da ima Evropski parlament zaveznika in v tem primeru mora to seveda biti računsko sodišče. In zato je ta odnos zelo pomemben. Hvala lepa, kolegica Šmit. Najlepša hvala. Tudi jaz sem vesela, da je kolegica ženska, kajti eh, drugače ne bi mogli tako dobro zadušiti eh, tega eh, negativnega toka, ki ga proti vam usmerjajo iz skupine socialistov. Ne bom govorila o številkah. Eh, oziroma o številu posebnih poročil, ampak o, o tem, da so posebna poročila pripravljena in potem enostavno izginejo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi znotraj računskega sodišča razmislili tudi o tem, eh, kaj eh, se potem zgodi z posebnimi poročili, kakšni bi morali biti rezultati. In drugič, tudi pri običajnih poročilih pod narekovaje računskega sodišča, je tako, eh, da Računsko sodišče poda priporočila, potem sledi eh, stališče Evropskega, Evropske komisije in potem se skupaj nekje izgine. Mislim, da eh, bi bilo dobro, če bi to lahko še naprej spremljali in če bi potem informacije našle pot tudi do Evropskega parlamenta povratne informacije in to eh, je že naslednja točka, namreč ta izmenjava informacij z Evropskim parlamentom. Mislim, da bi lahko računsko sodišče zares ukrepilo sodelovanje z Evropskim parlamentom, kajti še prav posebej v našem odboru nas zelo zanimajo tudi dolgoročni učinki našega dela. Ne zanima nas le eh, kratkoročni učinek. Evropski parlament je pred nekaj meseci Eh, zavrnil eh, polskega kandidata, svet ga je kljub temu eh, potrdil. Kako torej kot članica Evropskega parlamenta gledate na sodelovanje z tem kolegom v prihodnosti? Kolega Flanagan, za minuto. Govorili ste o tem, da boste branili pravice žensk. Vodja vaše stranke, in očitno želite ostati članica te stranke, ni ravno preveč navdušen nad tem, da bi ženske sodelovale v mađarski politiki, niti ni velik podpornik ženskih pravic, kar naprej deluje kot nek asasinator karakterja žensk. Zato bi vas rad vprašal, s katerimi stališči vašega voditelja se ne strinjate in pri katerih stališčih vašega voditelja ste mu nasprotovali. Na vse zadnje to tudi kaže na vaš značaj. Člani v parlamentu sicer pravijo, da je vaš življenjepis perfekten, ampak prihajate iz stranke, ki bi mojo družino pregnala iz države. Tako da ne razumem, kako je lahko vaš življenjepis popoln. Kaj pa pravice begunk? Ali pravite, da bodo migranti lahko delali ali ne? Kaj pa je s temi begunci, ki jih skušate izgnati iz vaše države? Ali boste njim dopustili, da delajo pri vas? Ali ste izrazili svoje mnenje s tem v zvezi tudi voditelju vaše stranke? Na no, vse zadnje ste svobodni, da ostanete ali zapustite stranko? Kolega Fleningen, vaše vprašanje sploh ni povezano z tem, kar tukaj počnemo. Jaz pa mislim, da je tako. Gre eh, za karakter ali ste izvali vašega voditelja glede rasističnih stališč. Premalo časa imamo za ponavljanje istih vprašanj. Nisem dobil odgovora in eh, ne morem verjeti, da nimam večje podpore. Uh, ja, uh, jaz tudi ne bi bila rada članica vaše politične družine. Uh, naše uh, politične prioritete sedaj niso predmet razprave. To želim povdariti. Zelo pomembno je, da smo uh, pravični do vseh kandidatov in ta vprašanja enostavno niso pravična, kaj ti še nikoli ni bilo zastavljeno nikomor vprašanje, dokolikšne mere se strinješ z vodjo svoje uh, skupine. In mislim, da uh, to ne bi bilo prav za ta odbor. Sem predsednica, tega, sem predsednica tega odbora in zato to tudi poudarjam. Prepričana sem, da uh, ima kandidatka odgovor tudi na uh, ta vprašanje. Izvolite. Kaj se nam vse pen, kaj se nam za to šlo? Najlepša hvala. In... Zahvaljujem se tudi za vprašanje. Odgovorila bom tudi na vprašanje gospoda Flanningena. In če eh, gospa Šmit dovoli, eh, bom začela z odgovorom na vaše vprašanje, gospod Flanningen. Deset let sem edina eh, članica predsedstva Fidesa. Mogoče menite, da to ni noben dosežek mogoče menite, da predsednik stranke Fides eh, zaničuje eh, ženske eh, članice politične družine. Ne, pa temu ni tako. Ko sem bila poslanka v mađarskem parlamentu, je bilo zastavljeno vprašanje kvot za ženske v parlamentu in burna razprava je potekala. Veste, kdo me je podprl? kdo je bil za kvote za ženske, to je bil eh, naš predsednik stranke. Torej, na koncu eh, sicer nismo eh, bili uspešni, ampak eh, kljub temu me je podprl. Ko sem prišla sem v Evropski parlament, eh, sem ponovno pričela s to razpravo, mogoče sem pričela prezgodaj, kajti nisem imela nobene podpore. Ampak eh, zauzemala sem se za kvoto žensk v mačarskem parlamentu in v stranki Fides. Mogoče eh, še ni bil pravi trenutek za to, ampak ne bom se udala. Eh, poskusila bom ponovno. In uh, potem sem z uh, ravni Evropskega parlamenta uh, poskušala storiti isto. Zauzemam se za večje število žensk na vodilnih mestih. Uh, želim zagotoviti boljšo združljivost uh, poklicnega in družinskega življenja. Na ta način bomo dosegli napredek. Strinjam se z uh, predsedojočo in o tem ne bom govorila na dolgo in široko. Moja poklicna pot, uh, ki ste si jo zagotovo dobro ogledali, uh, poleg tega pa ste mi sedaj tudi prisluhnili, eh, je vsem dobro znana. Seveda pa nimamo vsi identičnih mnen v stranki Fides, najbrž je eh, enako tudi pri vas. Eh, ampak ostali ste član vaše skupine, kot sem članica svoje skupine ostala tudi jaz. In seveda imam eh, drugačna mnenja eh, na določenih področjih in ne bom sedaj govorila eh, o, o posameznih točkah, ne bom govorila o tem, kdaj sem izrazila drugačne mnenje na sejah predsedstva Fidesa. Ampak seveda imam drugačno mnenje kot ženska. Gospod Salafranka, zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali o mojih poklicnih izkušnjah. Tako eh, pač je pri nas poslancih. Eh, sodelujemo v eh, skupinah, ampak pogosto vemo, da ni tako zelo pomembno, kakšno je naše poklicno ozadje, da ni tako zelo pomembno, Eh, kaj smo eh, storili doslej, eh, ampak da si vsi skupaj prizadevamo za izboljšanje Evropske unije, za ustvarjanje boljše prihodnosti za naše otroke. Sedaj pa k sodelovanju med Evropskim parlamentom in pa Evropskim računskim sodiščem. Mislim, da bi morali delo Evropskega parlamenta veliko bolje vključiti v eh, delo Evropskega računskega sodišča. Na ta način bi se lahko izognili podvojevanju in bili bi tudi učinkovitejši. Vendar pa je eh, problem eh, predvsem v metodologiji in potrebno se je ukvarjati tudi z vsebino. Sodelovanje pa seveda ne moremo postavljati v, pod vprašanje. Nacionalni revizorji bi lahko tudi igrali pomembnejšo vlogo. In še eno vprašanje. Um, izjava o zanesljivosti, o kateri se tukaj pogosto govori. Zelo težko je z eno samo izjavo eh, povzeti dogajanja, številna dogajanja v preteklih letih. Mogoče bi bilo boljše izvesti več eh, revizij in potem pripraviti obsežnejšo poročilo. Sedaj pa k vprašanju gospoda Dojča. 6-7 let ali pa še celo dlje se ukvarjamo z tem, da eh, na Evropski svet ne moremo gledati kot na partnerja. Eh, pogosto nas Evropski svet sploh ne upošteva, ampak eh, vsaka medalja ima dve plati. Evropski svet se uh, nanaša na protokol iz leta 1970, ki govori o neumešavanju v delo drugega organa, ampak tukaj pravzaprav ne gre za to, gre za izvajanje, za nadzor nad izvajanjem. In Zelo negativno sporočilo je, da vsi eh, drugi organi eh, izven Evropskega sveta odgovarjajo na vprašanje Evropskega parlamenta. Edini, ki tega ne počne, pa je Evropski svet. Zagotavo ne bi bila dobra rešitev. če bi Evropski svet eh, javno eh, predstavljal svoje mnenje na spletni strani, eh, kaj ti sporočilo bi bilo, ja, ne želim nobenega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Sedaj pa k vprašanju gospe Šmit. Povsem se strinjam z vami, kar ste povedali, glede tega, kar ste povedali na temo posebnih poročil. Osredotočiti se moramo na tematska področja. Kaj ti le malo finančnih virov nam je na voljo in tudi razdelitev finančnih virov je zelo problematična. Rekli ste, da rezultati teh poročil nekako izginejo oziroma ostanejo v predalu. Kljub vsem postopkom eh, končnega rezultata ni. Želimo pa eh, seveda dejanske rezultate. Če priporočila ostanejo le priporočila in če se o vsebini eh, poročil eh, ne razpravlja, če potem ni podanih nobenih predlogov, potem se skupaj seveda nima nobenega smisla. Ta posebna poročila bi namreč morali upoštevati pri večletnem finančnem okviru. brez povratnih informacij seveda ne bo pravih rezultatov. Mislim, da sem po najboljših močih odgovorila na vsa vprašanja. Zahvaljujem se vam za to možnost, da sem eh, se danes lahko predstavila v vašem odboru. To mi je bilo v veliko čast. Še en kolega se je zdaj javil. Doslej še ni dobil besede. Mislim, da me prej niste videli, gospa predsednica, ko sem dvignil roko. Gospa podpredsednica, dobrodošli v našem odboru. Računsko sodišče igra zelo pomembno vlogo pri izvajanju nadzora nad evropskimi financami. OLAF, torej organ za boj proti goljufijam, pa je istočasno odgovoren za spremljanje pritožb, ki so bile uložene zaradi morebitnih goljufi v okviru evropskega proračuna. Računsko sodišče je podpisalo medinstitucionalni sporazum, v katerem piše, da je OLAF pristojen za izvedbo preiskav tudi zoper računsko sodišče. Na to bi vas rad spomnil. Na podlagi preiskav je Olaf tudi zahteval, da se enega sodnika z računskega sodišča odstavi in se ga kasnuje. Se vam ne zdi to nekoliko paradoksalno? Olaf nadzoruje določene dejavnosti, tudi dejavnosti članov računskega sodišča. Paradoksalno pa je, da Evropsko računsko sodišče lahko vodi preiskave zopr prakse in dejavnosti OLAFA. Tako da me zanima, kako vi gledate na to nekoliko baročno situacijo, ki je pravzaprav takšna, kot bi se vršila na mačarskem gradu Godolo. Zanima me, ali ste vi zadovoljni s tem pravilom ali se zauzemate za to, da bi pač pristojnosti ločili? Természetesen minden rendszernek, minden működő rendszernek vannak erősségei, gyenge. Najlepša hvala. Seveda ima vsak sistem eh, svoje eh, prednosti in pa pomankljivosti. Pomankljivosti se pokažejo šele pri eh, delovanju samega sistema v V zadnjem letu se je precej eh, spremenilo, eh, v zadnjih letih se je precej spremenilo, eh, tudi revizije so se v zadnjih sedmih letih spremenile, Evropsko računsko sodišče je dobilo nove naloge in temu se je potrebno prilagoditi. Seveda je težko reči, ali je situacija paradoksna ali ne, obstajajo tudi revizije eh, revizorjev, ampak eh, seveda mora računsko sodišče opraviti svojo nalogo. Preveriti mora tudi, ali Olaf ustrezno upravlja svoje delo. In mislim, da to tudi ni noben problem. Pomembno je zagotoviti eh, medinstitucionalni sporazum med eh, OLAF-om in pa računskim sodiščem, ta, oziroma spoštovanje tega medinstitucionalnega sporazuma. Ta bi se moral nanašati na tista področja, kjer bi se lahko eh, pojavile težave. In eh, člani računskega sodišča bi morali, če videjo da prihaja do nepravilnosti ali pa do uh, možnosti goljofije, potem bi morali seveda člani računskega sodišča sprijeti ustrezne ukrepe, tudi če gre pri tem za OLAF. Seveda uh, bi uh, lahko uh, sistem še izboljšali in. Sodelovanje je že eno področje, eh, kjer bi lahko dosegli napredek, seveda pa je potrebno eh, uporabiti izkušnje za izboljšanje pravnega okvira. Najlepša hvala, sedaj pa eh, še poročevali so zaključek gospod Trn. Ehm, hvala lepa, gospa predsednica. Vedno sem bil velik občudovalec tega, kako vi vodite naš odbor. Skoraj da smo spet vsega, ujeli predvideno časovnico. Bi pa rad nekaj kritiziral v zvezi z današnjim postopkom. Sicer imate prav, da so vprašanja gospoda Flenega napresegala stroga revizijska vprašanja, vendar bi po mojem mnenju člani morali imeti možnost, da zastavijo kakršnokoli vprašanje želijo. Na vse zadnje zastopamo različne voljivce. No, sam naj bi pripravil poročilo, o katerem bomo glasovali. Že zdaj pa vas prosim, da mi opravičite, ker bom hodil nekako po tankem ledu. Kot je rekel gospod Flanagan, vsi migranti niso slabi ljudje. In tudi on bi moral misliti potem, da vsi člani stranke Fides prav tako niso slabi ljudje. Zato bi rekel, da smo se veliko naučili o samih zamislih, o stališčih gospe Galpelč. Mika me, da bi napisal poročilo, ki vam je naklonjeno, pri čemer bi vas rad upozoril na to, da se bomo morali ukvarjati tudi s pogodbami. Mi bomo glasovali za ali proti s tem svetu nikakor ne bomo škodili. Celotno eh, današnje srečanje pa je namenjeno temu in enako velja za prihodnja srečanja, da odbor zauzame stališče, sprejme resolucijo in sicer mora biti resolucija takšna, da jo potem svet ne more spreminjati in tudi odločitev ne more spreminjati. Tako gledam na to kot poročevalec. Ja temu mnenju se bomo z veseljem pridružili. S tem smo zaključili z eh, javno predstavitvijo. Eh, ali skupine potrebujejo malo časa za eh, sprejem odločitve? Tiste, ki ne bodo glasovali, pa prosim, da sedaj zapustijo dvorano, tudi svetovalce, pa tudi vse tiste, ki niso člani in ki niso svetovalci skupin pet minut dam uh, skupinam, da sprejmejo odločitev, potem pa bomo pričeli z tajnim glasovanjem, torej ne več kot pet minut. Uh, torej ob 10.58 bomo nadaljevali. 10.58. Vse ostale pa prosim, da zapustite dvorano. Torej vsi, ki niste pooblaščeni, da spremljate se.